Hello everyone, if you want to take. Dobrodošli vsi, prosim, če sedete in začnimo z skupno sejo, ki je pač kot samo ime pove skupna seja s kolegi iz odbora AFET v zvezi z zelo pomembnim poročilom o podnebni diplomaciji. Dobrodošli vsem članicam in članom danes popovdne. Vesela sem, da smo se odločili združiti sile oba odbora, ko gre za to poročilo, ki se nanaša na zelo pomembno temo, to je podnebna diplomacija. Mislim, da smo to naredili pravočasno, kajti tudi svet je sprejel pred nedavnim in sicer 26. februarja letos svoje sklepe o tej temi. Podnebne spremembe so danes realnost in vplivajo na vse bolj konkretne posledice. Zato je treba na vsem svetu združiti sile in eh, potrditi zaveze Evropske unije, ko gre za pariški sporazum. Želela bi tudi povdariti, kako pomembno je, da Evropska unija še naprej igra vodilno vlogo pri ukrepanju glede podnebnih sprememb in pomembno je, da vključimo vse ravni upravljanja in vodenja da bomo lažje organizirali dialog, da bomo lahko izmenjali najboljše prakse in da bomo zagotovili sodelovanje med eh, javnimi in zasebnimi dejavniki. Učinki podnebnih sprememb na varnost in eh, na nekatera druga področja je postal učitelj. Zaradi tega je pomembno, da odbora Envi in Afet sodelujete in da skupaj obravnavamo danes eh, to poročilo. Sedaj bom dala besedo gospodu Klausu Buhnerju, ki nadomešča tukaj predsednika odbora Afet, eh, gospoda McAllisterja. Dobrodošli, gospod Buhner, izvolite. Hvala, gospa predsednica, za ta prijazni uvod to poročilo ni prišlo na naše mize samo pravočasno, temveč je za vse nas zelo pomembno. Če govorim o svojih izkušnjah v različnih delegacijah, ki so potovali v tujino, je treba eh, podnebno diplomacijo povdariti. Na ta način se bomo z samimi zadevami lahko ustrezno spopadli. Tukaj je zapisalo, da bi morali določiti glavne prioritete in jih eh, uveljavljati v okviru vseh naših delegacij po vsem svetu. Zame je torej bila velika čast, da sem lahko sodeloval pri pripravi tega poročila. Sedaj bom končal in dal bom besedo prvi poročevalki, to je gospod Dali, izvolite. Najlepša hvala obema. Danes bom govorila v imenu Jo Lajnena, ki je eden od dveh poročevalcev. Žal ni mogel danes priti sem in prosil me je naj so poročevalcu gospodu Arneju Licu izrazim njegovo hvaležnost za sodelovanje v zadnjih mesecih. Čolajne bi tudi želel slišati, kaj menijo poročevalci v Senci in zanimalo ga bodo povratne informacije te razprave. To je velika priložnost za nas v parlamentu, da potrdimo svojo zavezo, ko gre za ukrepanje proti podnebnim spremembam in ko gre za uveljavljanje zavez iz eh, Pariškega sporazuma v EU in svetovno. Prvič se tokrat parlament eh, specifično ukvarja z evropsko podnebno diplomacijo. In na ta način bomo eh, prispevali k konferenci COP letos. Pomembno je, da to naredite skupaj odbora Envi in AFED, kajti eh, tudi inštrumenti zunanjega delovanja so vključeni v to ukrepanje. Poročilo ima, poročil, eh, ima priporočila komisiji, službi za zunanje delovanje in državam članicam, eh, katerih cilj je okrepiti podnebno diplomacijo v prihodnosti. Tri prioritete v tem poročilu bi želela povdarjati. Če hočemo biti uspešni, moramo imeti ustrezno ambicioznost, ustrezne vire in ustrezna partnerstva. In Arne Lic, kolega, bo gotovo v svojem prispevku še kaj rekel o tem. Če se osredotočimo na nujne podnebne ambicije, letos smo v ključni fazi izvajanja pariškega sporazuma. Poročilo IPCC, ki bo letos jeseni zagledalo luč sveta, bo poudarjalo, da ne eh, delamo vse, kar bi bilo potrebno, da bi dosegli dva, eh, dvo, dve stopini Celzija maksimalno povečanje naše temperature. V Katovicah bo decembra verjetno eh, letošnja konferenca COP o tem govorila. Govorili bomo o tem, kako robustno mora biti izvajanje pariškega sporozima. Telenova dialog, ki je druga pomembna prioriteta, se osredotuča na ukrepe, zato da pridemo do ničene do družbe z ničelnimi emisijami. Tukaj gre za suše in tako naprej. Lansko letna Mm, konferenca je povdarjala, da je v nekaterih delih, da so v nekaterih delih podnebne spremembe že spremenile cilje in možnosti delovanja človeka. Sedaj pa eh, partnerstva. Če hoče Evropska unija biti vodilna, mora imeti strateška partnerstva. Pri tem ne potrebujemo samo aktivne vloge v okviru mednarodnih podnebnih pogajanjih Združenih narodih, temveč tudi zahteva sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kot sta IMO in ICAO. Naša Podnebna diplomacija mora biti bolj strokovna, profesionalna, mora uporabiti različna orodja in resurse, mora pa tudi širiti svoje področje delovanja. Evropska unija mora aktivno proučiti eh, koalicijo med vladami na kopu 24 letos decembra in moralo bo eh, se osredotočiti tudi na sodelovanje regionalnih oblasti, skupin civilne družbe in podjetij. Strateška partnerstva z razvijajočimi se gospodarstvi bi morala biti še ena prioriteta glede na to, da eh, podnebno segrevanje zelo vpliva na te države. V torej tudi G20 eh, je treba vključiti v ta prizadevanja. Potem podnebni ukrepi Evropska unija, Kitajska so pomembna področja našega delovanja. Na COP24 in tudi drugod bomo morali sodelovati s Kitajsko. To zavezništvo bo zlasti pomembno, če gre za skupne cilje, kot recimo obnovljivi viri energije in električna mobilnost. Evropska unija mora tudi spremljati trg, svetovni trg z oglikom, s svojim sistemom trgovanja z eh, emisijami, z švicarskim sistemom. Morala bo Evropska unija vzpostaviti tudi podobne oblike sodelovanja s Kitajsko, z ZDA in podobno. EU mora tudi razviti izvozne strategije za podnebne tehnologije. Pri tem moramo izkoristiti svoje izkoristiti svoje prednosti in znanje. Ne na zadnje, Evropski parlament mora postati diplomatski akter, tudi sam in mora izkoristiti svoje stike dele, preko delegacij in stike z drugimi parlamentarci na bolj učinkovit način. Parlament lahko sodeluje pri razvoju nove strategije za podnebno diplomacijo. Na ta način bomo postali ne samo dejavnik, temveč tudi gonilna sila te eh, podnebne diplomacije. Na ta način lahko dokažemo, da je možna velika uspešnost teh politik. Kar se deva potrebne vere. Na kopu 24 moramo imeti ustrezna sporočila, ko gre za eh, podnebne zavezništva. Pri tem moramo zagotoviti z različnimi orodji tudi prispevke drugih držav, zlasti tistih, s katerimi gradimo partnerstva. Če hočemo, da bo naša diplomacija uspešna pri pospeševanju podnebne agende, mora ta imeti ustrezne vire. Osnutek poročila ocenjuje potrebne človeške in finančne vire in obstoječe eh, pomankljivosti, ki jih je treba upoštevati. To je velik izziv v boju proti podnebnim spremembam, ki se mora odražati tudi v večletnem finančnem okviru. Novi okvir, njegova priprava bo velika naloga v prihodnosti. Seveda bomo pod pritiskom, ampak eh, sredstva za podnebne, boj proti podnebnim spremembam je treba ne samo ohraniti, temveč tudi povečati. Pred dvemi tedni je parlament zahteval 30 odstotkov vseh sredstev iz večletnega okvira, ki naj bodo namenjena podnebju. Tudi svojo tako imenovano mehko moč in gospodarsko moč izkoristiti Evropska unija. Še nekaj drugih stvari, ki jih povdarja Diolajnen, so naslednje. Treba je takoj delovati, težko je natančno predvidevati, kako bo morala Evropska unija biti ambiciozna v prihodnosti, ampak ni nobenega dvoma o tem, da moramo že eh, sedaj razmišljati, kako bomo cilje določene v Parizu 2014 eh, uresničili do 2020 ne gre za to, kaj lahko, temveč kaj moramo zagotoviti. Poročilo IPCC in Telenova dialog kažeta, da je 30 odstotno zmanjšanje emisij do leta 2030 nekaj, kar nas ne bo pripeljalo do ciljev, ki smo si jih na področju emisij zadali za leto 2050 treba bo hitreje zmanjševati toplo, emisije toplogrednih plinov in moramo biti pripravljeni ne samo prevzeti v zaveze, temveč jih tudi uresničevati. Če Evropska unija ne bo izkoristila svojih eh, potencijalov in uh, zavez v telenova dialogu, potem bomo razočarali vse. Če hočemo, da bodo tudi drugi partnerji naredili to, kar hočemo od njih, jim moramo nekaj ponuditi. Če hočemo kazati, pokazati podnebne emisije, potem se moramo odmakniti samo od tistih ciljev, ki smo jih e, zastavili leta 2014 v Parizu. Začeti moramo razmišljati o ciljih do leta 2050 na različnih sektorjih, tako da bomo vedeli, kaj nas čaka. Evropska unija je že zgled za druge države in regije in kaže, da podnebne spremembe ni nujno, da nasprotujejo visokemu življenskemu standardu in rasti. Naj končam. Koncept podnebne diplomacije je še vedno nov, ampak pobuda iz tega poročila v tem parlamentu mora poslati sporočilo, da hočemo iz te diplomacije narediti ustrezno orodje za boje proti podnebnim spremembam. Ker je bilo poročilo omejeno, kar zadeva dolžino, bo jo Leinen pripravil še nekaj predlogov sprememb, da bodo predlogi bolj konkretizirani. Hvala. Stali. Hvala, gospod Dali. Sedaj pa dajem besedo gospodu Licu. Hvala, predsednica, predsedujoči. Vesel sem, da se danes lahko pogovarjamo o tem poročilu, o korakih, ki smo jih že dosegli. To poročilo je pravočasno, glede na to, da so se ZDA odločile umakniti se iz pariškega sporazuma in sedaj je nastala praznina, ki jo mi moramo zapolniti. Gospod predsedujoči, rekli ste, da so podnebne spremembe realnost. No, ampak vsi, vključno s predsednikom Trumpom, ne razmišljajo tako. In celo člani eh, skupine, politične skupine EFD iz Nemčije menijo, da podnebnih sprememb ni. Ampak mi smo jim večkrat dokazali, da to ni tako. Tudi svet se je odločil sprejeti svoje sklepe in sicer februarja letos na področju podnebne diplomacije. Tudi komisija se je lotila obravnave te tematike in eh, tudi posebni odbor je bil ustanovljen v okviru komisije o podnebnih spremembah. Evropska globalna strategija je bila, vključuje tudi podnebno diplomacijo, povezana je z našo eh, politiko na področju varnosti, energetsko politiko, kajti podnebje vpliva na eh, ta področja kot naprimer na varnost, o čemer je bilo na berlinski konferenci povdarjeno. Prvič tokrat se odbor AFET začenja ukvarjati z podnebno eh, diplomacijo. Jo Leinen je povdaril, da je bil naš parlament prisoten na konferencah KOP, sedaj pa hočemo sami delovati tudi v povezovanju z vsemi državami sveta, da bi eh, začeli resnično izvajati v praksi resolucije iz Pariza. Na področju diplomacije lahko resnično sedaj pridemo na višjo raven delovanja. Poročilo izhaja iz treh stebrov. Prvič, Evropski parlament je akter na področju podnebne politike. Za nas uh, je podnebje prioriteta v podnebnih uh, dogajanjih. Drugič, podnebne spremembe postanejo del vsega našega delovanja. In tretjič, uh, služba za zunanje delovanje mora dobiti več sredstev za delovanje na področju podnebja. Torej, cela eh, posebna enota za podnebne spremembe naj bi bila ustanovljena v tej službi. Tudi terminološko moramo vedeti, kaj je podnebna politika. To je nek, oziroma kaj je podnebna diplomacija. To je način delovanja na zunanji ravni, ustvarjanje strateških eh, zavezništev in eh, odnosov z državnimi in eh, zasebnimi dejavniki v skupnem boju proti podnebnim spremembam. Ključne prioriteta tega poročila je naslednja. Najbolj pomembni mednarodni akterji na tem področju so se vključili v dogovor na področju v okviru Pariškega sporazuma. Evropska unija mora ostati verodostojen partner in moramo povečati svoje ambicije in še naprej razvijati naše zmogljivosti na področju podnebne diplomacije. Moramo in razviti strategijo za skupno delovanje podnebne diplomacije, ki bo čim bolj koherentno in uskleno, ko gre za parlament, eh, svet, eh, komisijo in države članice to diplomacijo moramo vključiti v naše delovanje, ko gre za zunanje zadeve. Redno moramo poročati o ukrepih eh, na tem področju tudi v našem odboru. To temo je treba vključiti tudi v obisk delegacij Evropskega parlamenta v tretjih državah. Vedno znova moramo našim sogovornikom eh, predstaviti to tematiko kot nujno in perečo. Tudi mednarodne parlamentarne mreže so tiste, v katere moramo vključiti to temo, afriško, pacifiško in karibsko eh, ter EU sodelovanje je tukaj predvsem mišljeno. Ustvariti je treba tudi ustrezni proračun za to. V okviru večletnega finančnega okvira je to treba narediti. Tu je treba namensko nameniti določena sredstva tudi v, okvir, v okviru petega poglavja. Poročilo izhaja iz Pariškega sporazuma, iz evropskih akcijskih načrtov, povdarja, da je Evropska unija vodilna na tem področju v mednarodnih okvirih. Glede na razvojne cilje, vzdrž. vzdrž cilje vzdržnega razvoja, tudi v tem okviru je treba najti pomen eh, klimatskih oziroma podnebnih sprememb in strategije za boj proti tem spremembam. Na ta način bomo lahko delali na doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili. Povabili smo tudi komisijo, da naj sodeluje v skupnem naporu in naj sodeluje pri razvoju podnebne diplomacije. Komisijo tudi vabimo naj sprejme posebno sporočilo na tem področju in naj komisija sodeluje pri pripravi priporočil za glavne cilje podnebne diplomacije. Vabimo tudi komisijo k temu, da naj sodeluje pri eh, pripravi programov naših delegacij v tretje države. Naj samo kot primer omenim, v naših delegaciji v ZDA smo tudi mi zastopani kot parlament in pripravljamo en poročilo o podnebju, o energiji in na ta način smo povedali, po, pripravili tudi poročilo, ki ga vsak mesec dobijo države članice. Torej ne samo naše delegacije v tujih državah, temveč tudi države članice dobijo to. Na ta način so vsi ciljna publika, naprimer v ZDA, od eh, gospodinstv do občin, bele hiše in tako naprej. Torej, naše delegacije morajo vključevati tudi delo različnih generalnih direktoratov. Pozivamo tudi k sodelovanju regionalne in lokalne akterje in izvoljena telesa, strateški dialog o razogličenem, brezogličnem razvoju, novih modelih razvoja za odpravljanje fosilnih goriv iz naših energetskih politik. Konferenca o novih energetskih pristopih je zlasti bila pomembna za uh, naše sodelovanje z sosedami. Tudi vpliv podnebnih sprememb na geopolitične spremembe, potem Poudarjamo, da je treba podpreti države v razvoju, ko gre za njihove ukrepe v boju proti podnebnim eh, spremembam. Tukaj moramo naš tako imenovan razvojni pristop še razviti, zlasti, ko gre za obnovljive vire energije. Potem krepiti moramo sodelovanje z zasebnim sektorjem, organizacijami civilne družbe in znanstveniki v, po izkušnjah smo pripravili tudi sestanke z zunanimi partnerji prejšnji teden v okviru priprave tega poročila, skupaj tudi z Iranom, naprimer, tako da multilateralno sodelovanje v okviru Združenih narodov predstavimo tudi drugim državam. tudi ZDA smo odprli s tem poročilom v nova vrata. Pristop Trumpove administracije eh, vprašanjem varnosti je bil vedno zaprt za podnebne spremembe, ampak tokrat je morda možno transatlantsko sodelovati, izkoristiti to možnost, da se z transatlantskimi partnerji pogovarjamo tudi o tem. Ta osnutek bo dodopolnil le predlogi sprememb. Veseliva se vaših predlogov in eh, tudi predlogov poročevalcev in poročevalk, v senci. Najlepša hvala sekretarjatu, ki nas je spremljal na tej poti in ki nam je omogočil dobre pogovore z kolegicami in kolegi in s komisijo, tako da smo lahko tako daleč prišli, kakor smo daleč prišli. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam uh, vam še enkrat predsedovanje. Uh, hvala, prosim, predsedovalce v senci za komentarje. Dala bom dve besedi vsakemu govorniku. Če ima ena skupina le enega proučevalca, potem lahko prevzame tudi minute svojega kolega iz drugega odbora. Gospod Peterle je tu in bo govoril tudi v imenu gospe Šujce. Izvolite. Hvala, spoštovani kolegi dva sončna, kolega dveh pročovcev v senci, gospa Šujica najprej. Dragi kolegi, najprej hvala sopročevalcem na odličnem sopročevalcem na odličnem eh, poročilu klimatske spremembe so velika grožnja na številne vidike za človeško življenje, za geopolitično stabilnost in tako naprej. Zato je podnebna diplomacija lahko urodje za spodbujanje sodelovanja, strateškega partnerstva z državnimi akteri, pa tudi z nedržavnimi akteri, kot so nevladne organizacije in lokalne in regionalne vlade. Ta nov pristop v zunanji politiki gre on kraj običajnega pristopa, da eh, podnebne eh, vidike analiziramo, potem pa imamo preventivne ukrepe. Če želimo doseči svoje cilje, potem moramo, to, moramo podnebne cilje dati v. Med prednostno vloge naše demokracije. Mi v EU moramo praviti svojo zakonodajno moč za to, da čim bolj vključimo podnebne spremembe v razvojne dejavnosti. Eh, mi moramo usmeriti podnebno diplomacijo vse za zunanje delovanje ameriški omak iz, iz, iz prejšnjega sporazuma nam daje možnost, da bomo mi imeli vodilno vlogo in da bomo otvorili močne zavezništva z akteri in državami, ki so pripravljeni deliti naše cilje. ZDA so zapustili ameriški sporazum, vendar bo ta sporazum živel naprej. Preostanek sveta lahko računa na Evropsko unijo za ambiciozno glo, globalno politiko moramo sodelovati z državami v razvoju in v sponu na tem, kako se prilagajati pod njim in moramo povečati naše prizadevanja v pripodnjemih spremembah. Veselim se prihodnega dela, to je želela povedati gospa Duroka Šujce. Hvala za pozornost njenim in sedaj pa Alice Peterle. Čestitke proračevalcema za to uravnoteženo in pravično poročilo tej pomembni temi. Moramo podnebno diplomacijo dati med prednostne naloge EU, moramo spodbujati klimatsko delovanje v ključnih področjih naše zunanje politike. Zdi se, kot da sem to prepisal od Dobroke Šujce. Poročilo uh, potrjuje prizadevanje iz prejšnjega sporazuma, spodbuja To, da moramo mi prevzeti vlogo evropskega globalnega voditelja, potem ko so ZDA zapustili sporazum, moramo spostaviti enoten pristop pri podnebnem delovanju. Če se ne bomo mogli tega svinjati interno, potem bomo imeli le malo pliva zunaj. Pomembno je delovanje z državnimi in nedržavnimi akterji. Moramo uporabiti obsteča urodja za. Uh, boja proti podnebnim ja, moramo uporabiti tudi trgovinske sporozume. Imamo veliko priložnosti za to, da uporabimo obstoječe orodje, vendar nimamo vseh sredstev za popolno izvrševanje naše strategije. Poročevalca bi si želela to poročilo imeti čim bolj splošno, tako da bi se osrečila na strukturne elemente in okvirne pa na specifike in na poslovno nove predloge. Vendar menim, da je to zdrav pristop in bi bil vesel če bi se lahko izognili temu, da bi to poročilo postalo božično drevesce vseh političnih agent. Edino, kar si pa želim, mislim, da bi morali dodati močnejši eh, fokus na varnost preskrbe z vodo in hrano. To je velika težava, ki se lahko še poveča v prihodnosti. V veselje in čas mi je bilo, da sem imel 4 minute za dva eh, poročevalca v senci. Hvala. Hvala lepa obema, gospod Petelje in gospa Šujca. In sedaj za EKR ni nikogar. Za Alde, gospa Jatemaki, vi boste govorili tudi v imenu gospoda Pajeta. Izvolite. Torej bom tudi govorila v, v imenu dveh oseb. Najprej v imenu uh, gospoda Pajeta hvala za ambiciozen osnutek poročila podarila bi, da EU in ne posamične države članice so tiste, oziroma je tista, kamor uh, pogledajo druge države, ko želijo zgled glede podnebnih sprememb. In moramo uh, to izkoristiti v naših znanih odnosih. Zato bi tu res lahko razširili uh, Eh, podnebno diplomacijo strani SZD in delegacije bi morale imeti več osebe, ki se ukvarja ravno s podnebjem. Potem dve zadevi. Prvič, podpiram to, da bi imeli tematske prioritete za naše delovanje in diplomacijo. Ena tem, tematska prioriteta za prihodnjo podnebno diplomacijo bi morala biti glede Arktike zlasti glede uh, škodljivega vpliva črnega oglika na Arktika. Uh, ogrevanje na Arktiki je hitrejše od svetovnega poprečja. In potem drugič, kontakti z civilno družbo in nevladnimi organizacijami iz tretjih držav. To se sicer omenja v poročilu, vendar bi sama raje videla, da bi to formulacijo okrepili. Prav tako menim, da opolnomočenje žensk v državah v razvoju je najboljši zgled eh, globalnega delovanja. Torej moramo izboljšati položaj žensk. Sedaj pa je čas, da spregovorim imenu Urma Sapati. Do sedaj sem bila v svojem imenu. Urma smeni, da je besedilo dobro in ne pričakuje bistvenih težav. Je nekaj zadev, ki bi želel pa Urmaš tudi dodati prvič. Pravi, da moramo nasloviti dejstvo, da klimatske spremembe pomenijo migracije ljudi oziroma izpodbujajo. Urmaš meni, da moramo omeniti Arktiko in to, da so podnebne spremembe tam intenzivnejše kot kjerkoli drugje. In morali bi obravnavati temo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je omaknil iz prejšnjega sporozuma in tudi moramo obravnavati to. Še vedno čakamo Rusijo, da ratificira sporozum. Hvala. Hvala, gospa Jatemaki. Sedaj pa zeleni. Gospod Afront, izvolite. Ne vem, če boste bili tudi v imenu gospe Dalunde ali ne. Ne. Hvala, predsednica. Le nekaj točk. Poročilo se zdi predvsej celovito. Tudi današnja predstavitev kaže, koliko točk ste obravnavali in kako poglobljeno ste se lotili te teme. Vendar je pa nekaj točk, ki bi radi spostavili potreba po večjem predlaganju ukrepanja. Ukrepanja na področju preventive, za to, da poskrbimo za varnost hrane, vode. In v, v mislih imam subsaharsko Afrike, ki je najbolj fetanten primer, kjer smo res priča pomankljivi oskrbi z vode, Eh, prehrane in zato prihaja do konfliktov, do boja za vere in potem pride do, do, do revščine, do vojn, do migracij. To je sicer napisano v poročilu, vendar tu ni ukrepo, temveč je bolj eh, kot del diplomacije, vendar mislim, da tu lahko bili nekoliko drznejši. In tudi eh, svet, to omenja nekoliko bolj um, konkretno, tako da tudi mi lahko kaj več napisali s tem vsem. Potem drugič, morda se zdi so sekundarno, pa vendar uh, po moje ni, je pa to vprašanje teme evropske ozaveščenosti. Evrosti Eurostat mm, izkazuje, da se državljani sicer zavedajo podnebnega sprememba, vendar mislim, da niso uh, da se ne zavedajo dovolj odnosov med eh, podnebnimi spremembami, vojnami, migracijami in državljani morajo vedeti, kako so ti pojavi med sabo povezani in kako se naše politike s tem eh, spopadajo tako da bodo tudi pri svojem pritisku na politične sile tako usmerjeni, kaj te morajo poštevati eh, celovito sliko, ne pa zgolj posamičnih problemov ločeno med sabo. Potem eh, mnenje AFETA. Nisem č, eh, torej, član AFETA, ver imam tu nekaj predlogov sprememb glede tega, kaj bi v, torej, dodali, morali povedati, da mora biti podnebne spremembe način preprečevanja konfliktov. In eh, prav tako so tu še nekateri bolj konkretni eh, predloge sprememb, ki jih bomo eh, predlagali kot predloge sprememb. In vsekakor pa to je zelo pomembno delo, ki pa se ga lahko seveda še izboljša. Hvala. Thank you very much. Hvala. Sedaj pa guje, gospod Kuluglu, tudi mene Torres, gospod Torres Martinez. Hvala. Pozdravljamo poročilo in pozdravljamo večino vidikov. Nekaj točk. Evropska podnebna diplomacija ne more biti vedostojna če se mi ne držimo naših obveznosti iz Pariškega sporazuma, moramo delovati v okviru uh, eh, OZN-a. Potem pomemben je vidik tega, da vključimo podnebni vidik v uh, trgovinske in naložbene sporazume in moramo vključiti tudi finančne instrumente, zato da bi povečali učinkovitost našega okoljskega delovanja za boj proti podnebnim spremembam. Potem uh, ni povezave med uh, ameriškim umikom sporazuma in brexitom. To sta dve zadevi. Pariški sporazum je nekaj, o čemer se ne moremo pogajati. Šestič. zunanja politika EU mora oblikovati zmogljivosti, zato da lahko nadzira podnebne spremembe, da lahko tudi ocenjuje tveganja in tveganja za tveganje s tem v zvezi. Hvala poročevalcem za osnutek. Predložili bomo določene predloge spremembe temu besedilu. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Kolego e- iz EFDD ni. Sedaj odpiram razpravo za vse, če kdo želi besedo za eno minuto. Uh, uh, Nakažite tako, da si lahko sekretariat zapiše, da želite besedo. So imeli razpravo počasi v senci, zato vam nisem dala doslej besede. Gospod Gjolink, izvolite. Um, Hvala lepa. Naj omenim nekaj stvari. Prvič, poročilo se osredotoča zgolj na odnose v okviru konvencije v boju proti podnebnim spremembam. Naj predstavim tri področje, ki so zunaj te konvencije. IKAO, IMO, obe sta pomembni za dolgoročne učinke, ki boste imeli na eh, naše eh, odločitve in tudi to je področje, ki je bilo pa zaprav izpoščeno iz UNCC in mislim, da moramo to vključiti v to poročilo, to je ta manjkajoče področje, kajti zračni promet in pomorski promet, ki je bistveno vplivate zlasti na drugih deli sveta, zračni promet, v IKA upravijo, da gre tu za težave v, država, v državi, v državah v razvoju in tu je, tu je jasen, uh, tu se vidi razlika med državami razvoja in razvitimi državami in tu se res vidi, kakšna je dilema, s katero, s katero se moramo spopasti in nekatere države pač morajo dvigniti višjo težo kot druge. In tu, se, tu smo, sodelujemo z obema, z obema organizacijama na nedovolj dober način, ker Poleg odbora Envi imamo še odbor za promet in GD Move in zadeve se lahko zaplete in to moramo zapisati v poročilu. Če želimo imeti res pravo podnebno eh, diplomacijo, moramo vse to poštevati. In želela bi si tudi uh, omenitev vzvod podnacionalne diplomacije, zlasti v naših ZDA, kako bi to lahko. Uh, kako bi to lahko spodbudili, pa tudi omenili bi nas s Kitajsko, ki bi lahko bili pomembni ob tem, ko so se zide omaknile. Pavela. Hvala, gospa predsedujoča. Naj povem eh, nekaj kratkih komentarjev v tem poročilu so države članice eh, omejil v točkah 16 do 19 in o njih se govori le subsidijarno, vendar seveda to ni edin zadršek, ki ga imamo. Imamo zadršek glede instrumentalizacije za ekonomske namene podnebnih, torej kolega primere spremembe. Torej, rada bi izpostavila dve vsebinski zadevi. In tega se morate tako, da mi, tako mi pri odboru, eni kot pri odboru AFET in sicer proizvodnje lastne elektrike in hramba te elektrike in to, da bi imeli prave sisteme namakanja. To je poteklo stoletja, potem pa so nekateri oprostili. Recimo v podsaharski Afriki se nekatera ta področ, območja sploh ne ukvarjajo s tem in prav tako uh, smo priča temu, da je tudi v Evropi tako, da so nekateri zelo um, neurejeni na tem področju mislim, da so to ključni elementi, ki smo nekoliko pozabili, torej v korist nekaterih velikih konceptov. In morda bi se sedaj lahko lotili praktičnih rešitev, ki bi vsem pomagale. Hvala, zdaj pa gospod Lize, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, hvala obema pročevalcema. Izredno bi izpostavil to, kar je povedala gospa Gerling. Res potrebujemo jasno izjavo, tudi kar zadeva IKAL in kar zadeva IMO. Imam občutek, da čeprav gre za organizacije v okviru OZN, živita lastno življenje. Tam je politična pobuda nekoliko drugačna, predvsej ločena od tega, kar se sicer dogaja v eh, okviru OZN. In mislim, da je potrebno to v večji meri spostaviti. In še nekaj bi spostavil, kar je po mojem mnenju pomembno v osnutku poročila obeh kolegov. In sicer gre za točko 13, da naj bi pri mednarodnih sporazumih, ki jih bomo sprejemali v prihodnje, upoštevali tudi podnebne spremembe, da bi naj bi torej vključili tudi klauzulo o sodelovanju pri podnebnih vprašanjih. To je konkretna točka in nekaj, kar bi lahko skupaj res sprejeli. Hvala. Hvala lepa še kdo. Ne, potem bomo s tem zaključili seznam govornikov in bom dala predsedovanje nazaj v roke Afetu. Izvolite. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj bi dali besedo SZD, gospe, gospodu Delili. Izvolite. Hvala lepa, gospod in gospa predsedujoča. Me veseli, oziroma včasih mi je, da sem danes tu in da se lahko pogovarjamo o tem osnutku poročila. To je zelo pravočasno poročilo, kajti leto 2018 je ključnih mena za pogajanja po, v skladu s poriškim sporozumom. In to je tudi ko, ko zelo pomembno za konkretno ukrepanje na terenu, zato da bi res lahko dosegli, eh, da bi šlo, ne bi prišlo do eh, povečanja za 2 ali 1,5 ja, stopinje Celzija. Naj spomnim, kot smo že slišali, sklepi sveta iz 26. februarja podnebne diplomacije vsebujejo zelo jasno strategijo glede podnebne st eh, diplomacije, obravnava tudi kao in imo in celotno podnebno negotovost. Zelo pomembno je, da smo dobili jasen signal v času, ko se soočamo z geopolitičnimi izzivi in izzivi, se je ošibilo zaupanje pogodbenic pariškega sporazuma in mi EU in naše partnerice moramo tu prevzeti vodilno vlogo, moramo spodbujati dogovor in sodelovanje do COP24, ki bo na Polskem. Naj izpostavim nekaj elementov. Klimatsko ukrepanje je res povezano z dvema globalnima strategijama Evropske unije. Prvič, odgovorno globalno delovanje, multilateralizem, drugič, okrepitev varnosti in razvoja s preprečevanjem. To, da odpravljamo razloge za težave in eno od teh so tudi podnebne spremembe in vedno večji. Vemo tudi, da obstaja vedno večje povezave med notranjimi in zunanjimi dejavniki, nekateri ste že vi omenjali. In če, bomo, če smo bili uspešni v preteklosti v podnebni diplomaciji, zlasti na poti do COP21, pa tudi kasneje, ko smo res spodbujali za zgodno ratifikacijo in izvajanje in stopitev veljavičkega sporazuma, potem smo to dosegli tudi zaradi naše vredostojnosti, ki je izhajala ne le zaradi te teme, temveč tudi zato smo dobili podporo doma in drugod. Zato menim, da je zelo pomembno, da, to, da je to poročilo izdano hkrati strani obeh odborov, AFETA in ENA. To je pomembno sporočilo, ker to pomeni, da sta dva odbora skupaj to izdalo in to pomeni, da upoštevamo te dve razsežnosti, ki sta za nas posebno povezani. V tem kontekstu bodo razprave, ki bodo tu potekale glede prihodnosti večletnega finančnega okvira, zelo relevantne za to temo. Naj spostavim, da prejšnji teden je Evropski svet pozval komisijo naj razmišlja onkraj našega obzorja 2030, temveč naj do konca prvega četrtletja 2019 pripravi strategijo za dolgoročno zmanjšanje emisij CO2, torej toliko o ambicijah in redostojnosti. Um, in še tri komentarje z vidika SZD, torej v zvezi s samim poročilom, izporočili prvič multilateralizem. V poročilu je omenjeno, da glede podnebja delujemo tudi zato, ker menimo, da boj proti podnebnim spremembam je motor mednarodnega sodelovanja. To piše v poročilu, to je pomembno, tega ne smemo pozaviti. Ne gre zgolj za tematski pristop, gre tudi za uh, vprašanje pravil mednarodnega sodelovanja, zlasti v času, ko se nekatere države umikajo sodelovanje. Potem drugi komentar glede podnebne, podnebne diplomacije, ki je večplastna diplomacija. Nekateri ste eh, dejali in to tudi piše v poročilu, da po, po Parizu je eh, podnebna diplomacija povezana z državami, pa tudi z nedržavnimi akteri. In globalno podnebno delovanje je povezano s tem, tudi s tem, kako lahko nedržavne tri sodelujejo pri skupnem boju. To je pomembno in poz, poz, pozdravljamo eh, poziv Evropskega parlamenta, da spodbudi tudi parlamentarno ukrepanje kot pomembno urodje. Evropski parlament je pomemben akter v evropski večplastni diplomaciji in veselimo se razvoj praktičnih načinov glede uh, tega, da bi imeli redne izmenjave s parlamentom. Potem zadnji komentar glede podnebja in varnosti. Več eh, vas je to omenjalo, tako da ne bom šel v podrobnosti. Vendar eh, nekateri ste bili na. Oziroma videli ste poročilo ekonomskega fo, globalnega foruma, ki govori o tveganjih, s katerimi se soočamo, ko gre za morebitne posledice da so najbolj pomembne okoljske, uh, okoljske grožnje in podnebna diplomacija je povezana ravno s tem, če je povedano drugače. Če gre za milenijske cilje, gre za cilj 13, okoljsko ukrepanje in podnebna diplomacija je cilj tudi 16, mir in varnost. S tem bi zaključil. Pozdravljamo to poročilo na lastno pobudo in veselimo se prihodnih razprav glede evropske podnebne diplomacije. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospod Delil. Sedaj pa bi dal besedo gospelini Badram iz Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Eh, veseli me, da sem danes tu, da se pogovarjamo o čem, kar se nam zdi izjemno pomembno za evropsko vodilno vlogo eh, v, na področju globalnega boja proti podnebnim vam. Zelo sem uživala v tej razpravi, ki kaže, da se v tej hiši zavedate, kakšne so globalni izzivi in priložnosti, ko gre za izvrševanje prejšnjega sporazuma. Ob tej priložnosti bi se zahvalila, bi vam poročevacima, gospodu Licu in gospodu Lenin in njunima odboroma za odlično delo. Osnutek poročila je zelo dobra osnova za nekaj, kar lahko uh, do, veliko prispeva k medinstitucionalni razpravi. In naj izpostavim medinstitucionalni vidik te diplomacije, ker bo to uh, zelo pomembno za našo vredostojnost v prihodnje. Lani smo bili priča številnim izzivom na področju podnebnih sprememb. Trumpova administracija je napovedala umik iz pariškega eh, sporazuma oziroma namero te. Hkrati pa smo videli tudi veliko katastrofalnih vremenskih pojavov. In torej bili smo priča res grozljivim katastrofam po vsem svetu in kljub temu, kar ne povedal Trump, pa se je globalna skupnost zbrala in se je odločila odločno ukrepati in želela vzpostaviti vizijo in partnerstvo za pot naprej. Rada bi izpostavila tri točke. Prvič eh, v globalnem kontekstu, kot je povedala Dalek, ki je povedala, bo letošnje leto test, preskus naše eh, verodostojnosti in pogajanj. Že tri leta po pariškem sporazumu eh, svet pričakuje rezultate, napredek, kaj se je zgodilo od pariškega sporazuma, od pariških obljub. In telenova dialog nam omogoča dober prostor za razpravo o tem z našimi mednarodnimi partnerji. Letos bomo tudi videli eh, zaključek uh, eh, prejšnjega pravilnika, ki je nekaj še program, ki bo osredotočil uh, pravila glede upravljanja pariškega sporazuma, glede transparentnosti in glede odgovornosti. To je zelo pomembno v kontekstu mednarodne, uh, mednarodnih ambicij. Ambicije, ambicije bo treba tudi prevesti v konkretne ukrepe. In s tem prehajam na tretjo točko. Kakšna je vloga EU v realnem svetu? So zakonodajalca imata zelo pomembno vlogo pri premisliku o podnebnem okviru, energetskem okviru. In vidi se, da EU želi ohraniti svojo vodilno vlogo. EU ima verjetno najboljše, najbolj celovite uh, politike in ukrepe in svoje znanje moramo dati na voljo našim strateškim partnerjem, ki so še vedno na začetku svojega prehoda v nizkoglična gospodarstva. In podnebna diplomacija nam daje res veliko možnosti za to, da eh, delimo svoje izkušnje in spodbujamo eh, širitev teh metod. 25 milijonov smo namenili iz partnerskega instrumenta za sodelovanje z največjimi gospodarstvi. Gospodarstvo iz G20 predstavlja 80 odstotkov vseh emisij, torej ukrepanje teh držav je ključnega pomena za to, da bomo videli, da bomo res mm, prešli v guglično neutralne družbe. Poleg strateških partnerstv z največjimi gospodarstvi moramo delati tudi na solidarnosti ki vključuje pariški sporazum. Moramo vedeti, kaj lahko storimo z našimi instrumenti za zunanje delovanje. To je zelo pomembno. Tudi to bo vplivalo na našo moč za ustvarjanje zavezništev in za to, da bomo lahko prenesli svoje poglede, če bomo z njimi želeli doseči uh, pariške. Ja, torej pariške cilje in pravilnik, ki ga želim pripraviti do konca leta. To torej, je sedaj zelo primeren čas za to poročilo. Kot ste nekateri dejali, je to trenutek, ko se pogovarjamo tudi v večletnem našem okviru. In parlament je zelo pomemben pri tem, da nam bo zagotovil 20-stotni cilj za klimatsko podnebne cilje bilo bi nenavadno, če ne bi v prihodnje večletne fashion fairu ne bi imeli še višjega cilja. Še en vidik podnebne diplomacije je povezan tudi z razpravami o prihodnosti Evrope. Podnebno ukrepanje uživa veliko uh, podporo evropske javnosti. Zdi se jim, da to uh, menik, prelomnica evropskega projekta je in naša uh, zmogljivost na, zato, da vplivamo na razvoj naših partnerjev, je to zelo pomembno. Zato moramo graditi na tej moči. Če to ne bomo storili, bi to bila res opustitev z vedika globalne razprave o prihodnosti Evrope. In zelo pravočasno imamo sedaj to poročilo, zato ker zelo jasno kaže na kolektivno prizadevanje različnih akterjev, ki si skupaj prizadevajo, torej države, nevladniki, civilni akteri, vsi tu sodelujejo tudi v kontekstu globalne podnebne agende. To je okvir uh, uh, oziroma okno, ki ga imamo za priložnosti v realnem svetu. EU sedaj lahko vodi zgledom, svojo enotnostjo enotnosti med različnimi institucijami in parlament je tu predstavil ambiciozno vizijo in tudi evropski voditelji so prejšnji petek pozvali komisijo naj predstavi našo strategijo za polovico stoletja že v prvem četrtletju leta 2019, kar kaže na eh, pobudo na tem področju. Hvala lepa. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospod Hit, eh, želite tudi vi podati nekaj zaključnih pripom? Najlepša hvala z veseljem. Hvala vsem kolegom za odzive, hvala tudi kolegom z komisije za komentarje. Hvala da, za to, da ste izpostavili nekaj točk, da ste predlagali nekaj novih, zlasti eh, vprašanje imo. Eh, to bom vsekakor preučil in pričakujem tudi predloge spremembo v zvezi s tem. Všeč so mi tudi eh, komentarji, ki so izpostavili kompleksnost vprašanja. Gospod Petrle pravi, da ne želi novoletne jelke. Ko bomo zaključili s tem poročilom, bo poletje, ampak eh, všeč mi je to, kar ste izpostavili vi sami in pa tudi. Eh, Eh, vprašanje enakosti med spoloma v kontekstu podnebja. Vse to je vključeno tudi v okvir v UZN in vse to je seveda potrebno upoštevati. Omenjali ste tudi odpravo lakote, pa tudi vodo, čista pitna voda. Vse to so razvojni cilji, oziroma eh, cilji trajnostnega razvoja in vse to je relevantno. Eh, No, vprašanje sporazuma je bilo izpostavljeno in poznamo zadeve iz sporazuma CITA s Kanado, tako da eh, moramo ta vidik upoštevati. Potem so tu še komentarji o, o zaveščenosti ter naprimer o revščini, o socialni pravičnosti in o vsem drugem, kar je povezano s podnebjem. In pa Eh, še nekaj, kar so izpostavili kolegi, je, eh, kakšne so strategije in podnebne politike naših partnerskih držav. Eh, veseli me, da komisija pravi, da želi sodelovati s parlamentom na tem področju in to se bo zgodilo, ko bomo imeli delegacije ne samo iz našega odbora, ampak nasplošno iz parlamenta. In mislim, da bi eh, vsi se morali pogovarjati z državami, eh, s katerimi sodelujemo, tako da bi vse informacije, ki jih naprimer zberemo z našimi obiski, z našimi delegacijami, morali deliti z Evropsko komisijo, si izmenjati te informacije, zato da bi vsi stvari videli ne, na enak način. Veselim se torej že predlogov sprememb, ki jih pričakujemo v prihodnjih dneh in veselim se tudi že naslednjih srečanj s kolegi. Hvala lepa, hvala gospod Lic predstavitev osnutka poročila, mislim, da je izpostavila, kako pomembno je, da ta ključna tema ostane na vrhu našega dnevnega reda. Zahvaljujem se vsem poročevalcem, poročevalcem v senci in ne nazadnje seveda tudi službi za zunanje delovanje ter komisiji za sodelovanje na današnjem zasedanju. Mislim, da smo res izpostavili, kako pomembno vlogo lahko igra podnebna diplomacija pri zagotavljanju močnega in doslednega podnebnega delovanja in pri izvajanju ciljev pariškega sporazuma, vključno z uresničevanjem cilje trajnostnega razvoja. Upam, da bodo v prihodnjih tednih sledile plodne razprave, da bomo oblikovali močno stališče Evropskega parlamenta na tem zelo pomembnem področju. Kar pa zadeva roke, najprej rok za vložitev predlogov sprememb, ta je 11. aprila ob 11. Eh, ne ob povdne, bodite pozorni, glasovanje v odboru bo potekalo v okviru skupnega zasedanjega 16. maja letos in e, sicer v dvorani odbora AFE, torej tukaj. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa je predvideno za juli 2018. Najlepša hvala za vašo udeležbo, s tem je seja zaključena.